Um, colleagues, may I, I suggest that we start first of Spoštovani kolegi in kolegice, predlagam, da začnemo, nekoliko že zamujamo in izvedela sem, da imamo tolmačenje samo do 5 in 15. Zato, ker bodo tolmači potrebni za pogajanja o proračunu med svetom in komisijo ter parlamentov. To pomeni, da imamo dve uri manj, kot je predvideno. Gospod Alfano ni želela pa je dodati točko o Italiji na dnevni red, vendar predlagam, da to vrstimo na sestanek naslednjič. Vidim, da se vsi strinjate, potem pa kar prejdimo na naslednjo točko. Razen, če ima kdo kakšen komentar v zvezi z dnevnim redom. Klod? Eh, ja, gospa Alfano, bo to pred, uh, eh, izpostavila na naslednjem sestanku koordinatorjev v ponedeljek. No, jaz se strinjam s tem, če nišče temu ne ogovarja, ampak koordinatorjev razen vas tako ali tako ni. No, zelo hitro napredujemo, kadar ni nikogar tukaj. Zdaj pa prehajamo na tretjo točko izvajanja okrepenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti. Morda se spominjate, da nismo uspeli doseči dogovora med državami članicami in da eh, je prišlo do postopka okrepljenega sodelovanja, ki je enkraten. Eh, gospa Gebhardt, vidim, da je z nami, zato je kar takoj predajam besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da lahko danes obravnavamo to točko. Gre za izredno pomembno vprašanje, o katerem bomo morali odločiti. Namreč gre za vsakodnevno življenje ljudi, ki se želijo ločiti in ki včasih naletijo na velike težave zaradi pristojnosti sodnika ali iskanja uh, ustrezne pravne ureditve. In glede na to, da obstaja vedno več mednarodnih zakonov in da je Evropa vedno bolj pomezana tudi v tem smislu, se tudi vedno pogosteje dogaja, da se ljudje želijo ločiti. Pred nekaj leti smo že poskusili oblikovati eh, direktivo ali spremembo direktive, kjer bi uredili ta vprašanja. Nažalost nam zaradi soglasja uh, v svetu tega ni uspelo dosleči in veste, da tudi po Lizbonski pogodbi eh, potrebujemo soglasen sklep pravosodnih ministrov in to ni bilo mogoče. Zdaj se je polavila ideja eh, in to je podprl julija tudi Evropski parlament, da bi prvič na tem področju vzpostavili okrepljeno sodelovanje držav članic. Gre za postopek, ki nam kot poslancem ni najbolj všeč, vendar eh, to pomeni, da bo obstajalo vsaj medvladno sodelovanje. Sem pa v odboru priporočila in Evropski parlament je na plenarnem zasedanju to tudi podprl, da bi vendarle podprli tak postopek. Eh, ker moramo najti neke rešitve za probleme ljudi in ne moramo iz tega narediti nekega medinstitucionalnega spora in se o tem nadolgo prepirati. Zato smo rekli, da bomo to podprli in strani sveta smo tudi dobili zagotovilo, da bo Evropski parlament v posvetovanjih in v pripravi tudi vključen, kar je bilo za nas zelo pomembno. Potem, ko je eh, svet podal predlog, ko sta parlament in komisija to podprla, je komisija predložila besedilo in moram reči, da sem bila pozitivno presenečena, no, morda ne presenečena, ampak eh, zelo sem pozdravila to besedilo, kajti velik del tistega, kar smo v prvem postopku 2007 in 2008 sprejeli v parlamentu, eh, se eh, nahaja tudi v predlogu komisije še posebej, kar zadeva zaščito šipkejših v odnosu. To je bilo za nas takrat izredno pomembno in Evropska komisija je to zdaj prevzela. Če sem sama stvari prav ovrednotila, mislim, da je to vprašanje, ki uh, ga je pozdravil tudi ministerski svet in da eh, je tudi njihov pristop pozitiven. Torej lahko rečemo, da je naše delo naletelo na pozitivne eh, odzive in to se odraža v besedilu, kjer je zapisano, da sodniki oziroma organi, ki odločajo, morajo upoštevati tudi to, da oba partnerja morate biti obveščena o tem, kaj pomeni odločitev za določeno pravno jurisdikcijo. E, torej, tukaj ne bo potrebno vlagati bistvenih predlogov sprememb. E, predlogi sprememb, ki jih sama vlagam, so praviloma e, take narave, da poskušamo zagotoviti večjo pravno gotovost, razjasniti stvari, naprimer, kar zadeva vrstni red pri izbiri jurisdikcije oziroma kar zadeva eh, definicije, naprimer običajno prebivališče, kaj to pomeni in pa nediskriminacija, tudi to e, mora igrati pomembno vlogo. Torej, kar se mene tiče, Eh, sama sem pripravila samo osem predlogov sprememb. Imamo pa manjšo težavo, namreč svet bi zdaj rad eh, zelo hitro nadaljeval z delom in to pomeni, da moramo zelo hitro delati tudi v našem odboru in zato bi se rada zelo lepo zahvalila kolegom pročevalcem v Senci za to, da so bili pripravljeni pri tem sodelovati. In eh, tudi sama sem svoje predloge spremenila, publikovala v angleščini, tako da smo se lahko že na prvem sestanku poročali, pogovarjali o vsebini. Rok za uložitev predlogov sprememb mora biti pojutrišnjem, zato da bomo še pravočasno 29. novembra lahko glasovali. Uh, Eh, odbor Juri, ki je pristojen, bo glasoval 2. decembra in če želimo podati svoje mnenje, moramo pač eh, upoštevati ta zelo hitri postopek. Zelo koristno je bilo za me, da sem že v preteklosti bila poročevalka za parlament in nisem potrebovala toliko časa kot morda drug, ki se ne bi dobro spoznal na to področje. Uh, Eh, pa tudi Evropska komisija je res prevzela veliko tistega, kar smo eh, že pripravili pred leti. Eh, zelo pomembno je tudi, da se zahvalim sekretarijatu za izredno dobro sodelovanje in zdaj lahko samo rečem, da me zelo zanima, kaj bodo kolegi poročevalci v senci in tudi drugi kolegi povedali na to temo. Najlepša hvala. Želi kdo kaj dodati, pokomentirati? Ta dosje spremljamo že zelo dolgo. Gospa Anželili. Eh, no, ni povsem pravično, ker nisem eh, zahtevala tega od vas, ko ste spregovorili, ampak vse ostale prosim, da ste zelo kratki, ker imamo zelo malo časa in mislim, da. Ne bi bilo pravično, če bi morali zadnje točke na dnevnem redu obravnavati samo v angleščini, zato bomo poskušali biti hitri. Gospod Želili. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zelo kratka bom. Rada bi se zahvalila pripravljavki mnenja za opravljeno delo in strinjam se z gospod Gebhardt. Eh, ko je podala svojo pozitivno oceno predloga komisije. Še posebej to velja za zaščito šipkejše strani. Komisija je to na zelo dober način, povsem zadovoljivo upoštevala v svojem predlogu. Rada pa bi izpostavila dvoje. Morda bi bilo dobro, nekoliko bolj poudariti zaščito mladoletnikov. Kajti, ko pride do spora med zakoncoma, ko gre za eh, ločitev in so v to upleteni mladoletniki in eh, tukaj se odraža tudi 24. člen eh, listine o temeljnih pravicah, ki izredno omenja zaščito mladoletnikov. In pa še zadnja točka. Mislim, da bi morali omeniti možnost uporabe ombudsmana, če pride do razhajajočih pogledov na uh, ločitev, sicer kot neko obliko medijacije. to bi bil uh, lahko nekakšen alternativni pristop k problemu. In eh, to bi bilo tudi v skladu z direktivo 52-2008 o medijaciji v eh, civilnih in komercialnih zadevah in ta predvideva tudi možnost uporabe medijacije v družinskih zadevah. To je torej tisto, kar sem želela izpostaviti in upam, da bo gospa Gebhart lahko to upoštevala. E, bom pa ji poslala tudi pisne predloge. E, gospod Hemans z Evropske komisije je tudi z nami, ste tukaj, želite kaj dodati? Še prej pa gospa Keller. Najlepša hvala, hvala poročevalki. In E, imam vprašanje, pravzaprav gre za nekaj, česar ne razumem. Morda mi lahko pojasnite, zakaj izključujemo e, razveljavitev zakonske zveze. To mi ni povsem jasno. In pa kar zadeva lasninsko vprašanje, koliko vemo, bo komisija eh, v zvezi s tem. Ob, predala predlog leta 2011, ampak ker je to zelo tesno povezano s eh, vprašanjem razveze, bi bilo zelo dobro že sedaj vedeti, v kakšni smeri bo šla ta direktiva, tako da bomo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Hvala. Želi še kdo kaj dodati? Ne? Tudi z komisije ne? Dobro, sama sem pročevalka v senci za svojo skupino in lahko eh, povem, da podpiram vaše stališče. Eh, mislim, da ne bomo vložili nobenih predlogov sprememb, morda samo kakšnega ali dva, ki bosta okrepila že predstavljena stolišča. Zdaj pa dam besedo zopet poročevalki, če želi podati kakšno zaključno pripombo. Najlepša hvala. Kar zadeva skrbništvo, eh, to bomo obravnavali v direktivi 3 bis kot ti pravimo. In eh, zato to zdaj ni neposredno povezano, ampak če bi v kateri od uvodnih navedb to izpostavili, ko je govora o medijaciji in tako naprej, eh, se posem strinjam z vami, gospa Anželili, da lahko vključimo. Eh, tudi to, torej prosim, da vložite ustrezen predlog spremembe in mislim, da ni razloga, zakaj tega ne bi podprli. Sploh, ko gre za ločitve Eh, so otroci tisti, ki so najbolj ranljivi in tukaj moramo biti zelo pozorni. To je tudi tisto, kar sem imela v mislih, ko je bilo pravzaprav govora o zaščiti najšipkejših v eh, zakonu. Ni šlo samo za sam zakon, ampak tudi za nadaljne posledice, eh, skrbništvo, preživnina in tako dalje. Torej, morda bo res koristno vključiti tudi tako referenco vendar pa eh, mislim, da nima smisla, da bi to uvrstili v sam člen, ker je to ločeno vprašanje, lahko pa to vključimo med uvodne navedbe. Načeloma torej temu ne nasprotujem. In uh, kar zdaj v vprašanju, gospod Keller, nisem najbolje razumela, uh, kaj pravzaprav želite vedeti, zato vam težko odgovorim. Želite ponovno zastaviti vprašanje ali boste lahko to razčistili dvostransko. Vprašanje je bilo, zakaj razveljavitev zakonske zveze ni vključena oziroma obravnavana. Dobro, boste razčistili med sabo. Dobro, potem pa prehajamo na četrto točko dnevnega reda. Prosim vse poročevalce in vse kolege, ki uh, se boste priglasili k besedi, da uh, se poročevalci držite omejitve treh minut, eh, ostali pa ene minute in potem bomo videli, kako daleč bomo prišli. Naslednja točka, krepitev jedrske, radiološke, kemične in biološke varnosti v Evropski uniji, akcijski načrt na področju JRKB. Poročevalka gospa Gomez. Eh, no, naj še dodam, Eh, v zvezi s prejšnjo točko rok založitev predlogo spremembe pri jutrišnjem glasovali bomo 29. Gospa Gomez, hvala gospa pr predsedujoča. Poročilo, ki ga imate pred sabo, eh, je prijelo približno 123 predlogov sprememb. Sama kot prčevalka sem jih vložila 41 in teh 41 izhaja iz mojih posvetovanj s strokovnjaki, z evropskimi agencijami. So pa tudi uh, rezultat uh, javnega posvetovanja, ki sem ga izvedla na portugalskem, torej v svoji domači državi. Čeprav morda nismo ravno država, ki bi imela najstrožje ukrepe, kar zadeva zaščito pred eh, jedrskimi, radiološkimi, kemičnimi in biološkimi grožnami. Nismo pa tudi najslabše pripravljeni. No. Eh, bila sem presenečena, da sem ugotovila in eh, vključene so bile vse eh, strokovne agencije. Eh, torej, presenečena sem bila, da so vsi vedeli, da ta akcijski načrt obstaja kot veste, ga je svet sprejel pred dobrim letom in naj bi se začel izvajati letos julija. Torej vse pristojne agencije na portugalskem eh, vedo, da ta akcijski načrt obstaja, nekatere so celo sodelovali pri pripravi. Eh, istočasno pa ga nihče pravzaprav ni res izvajal in eh, to verjetno ni najslabši možni rezultat eh, ki bi ga lahko dobili, če bi preučili razmere v vseh državah članicah. E, če vemo, e, s kašnimi grožnami se soočamo, e, tu gre za rezultate naravnih nesreč, spomnimo se na nesrečo na mačarskem ali pa kar zadeva teroristične napade eh, s poštnimi paketi, ki so se pošiljali naokrog. Torej, dejansko razmeri niso povsem brez tveganja in naše države se morajo pripraviti. Tukaj ima ključno vlogo komisija in namen tega poročila je okrepiti in nadgraditi zmogljivosti komisije. Eh, da pomaga državam članicam, ki so na različni stopni pripravljenosti, da izboljšajo svojo pripravljenost. Ključni eh, zaključek, ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak ključni zaključek tudi iz dela v moji državi je, da nujno potrebujemo organ na nacionalni ravni, ki je odgovoren za usklajevanje vseh drugih služb od. Eh, tajnih služb, do zdravstvenega ministrstva, do civilne zaščite in tako dalje. E, pogosto imamo zelo dobre ljudi, ki delujejo v posameznih službah, vendar če nimamo nekoga, ki bi jih uskleval, ki bi e, skrbel za izmenjavo informacij, vse skupaj ne bo delovalo. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam, ki so vložili predloge sprememb in e, mislim, da jih bom večino lahko podprla, kajti res nekaj dodajajo k poročilu. Eh, hkrati pa tudi nekako ne eh, nasprotujejo temu, kar sem sama predlagala. Pojavili sta se dve nekoliko sporni oziroma bolj problematični točki. Eh, o tem smo govorili že na prvih dveh sestankih s poročevalci v Senci in danes sem jim ponudila tudi kompromisne predloge. Mislim, da smo se uspeli dobro uskladiti in upam, da bodo ti podprti. Eh, tukaj, torej tukaj je šlo za vprašanje, ali naj industrija plača stroške nadomeščanja nevarnih kemičnih snovi z drugimi snovmi, kadar je to eh, tehnično in znanstveno mogoče. Tukaj sem oblikovala formulacijo, ki je manj radikalna od moje prvotne in upam, da bo to zdaj sprejemljivo tudi za druge kolege. Najlepša hvala. Glasovanje o predlogih sprememb bo potekalo 25. novembra na izrednem sestanku v Štrasburu. Gospod Alvaro in gospod Bronc sta prosila za besedo. Gospod Alvaro, prosim, držite se ene minute, bodite res kratki in jedrnati. Najlepša hvala, predsedujoča. Mm, hvala, Ana. Mm, pravzaprav govorim v imenu Cecilije Wikstrom, ki je pročeval kosenci skupine Alde za ta dosje in eh, nažalost danes ne more biti z nami. Kar zadeva ta dosje, naj eh, izpostavim predlog spremembe, ki ga je vložila Cecilija. Nedvomno sta se z Ano o tem že pogovarjali in sicer eh, Eh, želi, da eh, ukrepi temeljijo na trenutni ravni ogroženosti, eh, zato da bomo se izognili tveganju, da bi imeli prevelike ali premajhne zaloge. Cecilija podpira tiste predloge sprememb, ki so bolj jasni glede vloge komisije in ki skrbijo za to, da ne bo prišlo do teptanja civilnih svoboščin. E, nedvomno pa, ko se Cecilija vrne, e, se bo še naprej pogajala o kompromisih za Ano Gomeš in e, zato lahko zaključim in se vam zahvalim. Najlepša hvala. No, pet vas je že, gospod Brons je naslednji. Hvala. Uh, Obstaja potencijalen problem, če bi teroristi uporabljali radiološke, kemične, biološke in jedrske materijale, ampak to je zdaj potencijalna uh, eh, grožna. Tudi komisija v svojem dokumentu priznava, da uh, obstajajo težave, ki bi jih teroristi morali premostiti, predem bi lahko dejansko uporabili to vrstne materijale. Uh, eh, komisija in drugi pa. Eh, si vedno prizadevajo za širitev pristojnosti Evropske unije eh, s tem, ko vzpostavljajo nove telesa, ki prevzemajo naloge že obstoječih organov. Eh, svet je dejansko uspel razvodeniti zavezujočo naravo teh priporočil in tudi zmogljivosti, ki morajo biti temu namenjene, so zdaj manjše. Komisija priznava, da teroristična grožnja ni zelo verjetna, ampak vendarle eh, gre za resno grožno varnosti ljudi. Eh, mislim, da se moramo, ko gre za potencijalne grožnje, tega lotiti z izmenjavo eh, preiskovalnih in drugih podatkov, ne pa z vzpostavljanjem novih organov, ki trošijo naš denar. Hvala. Much, Hvala, gospod Busutil. Hvala. Eh, rad bi spregovoril v imenu naše poročevalke v Senci in sicer najprej čestitam poročevalki. Lahko ji povem, da uh, načeloma podpiramo njen pristop, kajti tudi nam se zdi, da eh, je grožna napadov IRKB globalna in da potrebujemo tukaj na tem področju evropski pristop. Torej strenjamo se z njenimi stališči glede tega dokaj obsežnega poročila. Uh, Nekaj točk je še potrebno razčistiti, veliko predlogov sprememb je bilo vloženih in podpiramo namero poročevalke, da bi oblikovali kompromisne predloge, ki bi lahko dobili večstrankarsko podporo. Najlepša hvala. Minister de Klerk je zdaj že z nami v imenu belgijskega eh, predsedstva. Eh, torej, takoj, ko bomo zaključili s to točko, bomo prešli na naslednjo in prosim, da ste kratki. Gospod Tijas Demera, potem pa še gospod Molder. Najlepša hvala, mm, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se ministru, da se nam je pridružil. Eh, akcijski načrt JRKB ima dve razsežnosti in eh, vprašati se moramo, čemu je namenjen in kakšni so njegovi cilji. Torej, želimo se zoprostaviti terorističnim grožnom napadom, naravnim nesrečam, poskušamo pa doseči zaščito, boljše zaznavanje, boljše priprave in boljše načrtovanje. Oložil sem osem predlogov sprememb in čestitam pročevalki za dobro delo, kajti eh, veliko različnih vidikov je bilo potrebno upoštevati. Eh, Eh, sam pa tudi s svojimi predlogi poskušam poročilo obogatiti. Po eni strani si prizadevam za ustrezno terminologijo, ko govorimo o tem, katere dejavnosti se lahko smatrajo za eh, teroristične dejavnosti ali dejavnosti, ki lahko spodbujajo terorizem. Poleg tega pa tudi ne smemo podvajati ukrepanja eh, na področju jedrske varnosti, kemijske varnosti in tistega, kar je vključeno v direktivo REACH moramo upoštevati tudi tisto, kar že počnejo drugi organi. Poskrbeti moramo za dobro usklajevanje tudi, kar zadeva civilno zaščito. To področje je namreč v pristojnosti Evropske unije. Državljanom moramo nuditi zaščito, vendar pa ne smemo eh, teptati pristojnosti držav članic, kadar so stvari na njihovem področju. Gospod Moldor. Najlepša hvala. Tudi torej, sam sem uložil nekaj predlogov sprememb in sicer je za me bistveno vprašanje uh, usklajevalna vloga komisije. Imamo uh, koordinatorja za terorizem uh, v svetu in uh, tudi komisija ima tukaj nekaj pristojnosti. Parlament lahko nadzoruje komisijo in zato moramo še v večji meri uh, povdariti vlogo komisije, kajti to je tisto, kar parlament lahko nadzoruje. Hvala. Okay, wanna... Dobro, poročevalka, minuto. No, naj se odzovem na pripombe, ki jih so jih podali kolegi. Ni nobenega predloga, da bi se vzpostavil kak nov organ. Obstaja predlog, da damo komisiji pooblastila, da bo lahko imela regulatorno, nadzorno in usklajevalno vlogo. In to vključuje tako uh, civilne kot vojaške institucije. Vojaške institucije so tiste, ki imajo več uh, znanja glede tega, kako se zoprstaviti napadom JRKB in tveganje. Eh, ni tako nizko, kot morda mislite. To so pokazali tudi zadnji dogodki. Zato moramo tukaj vlagati in vlagati pa tudi v demokratični nadzor našega parlamenta nad Eh, institucijami sveta in komisije, ki so dejavne na tem področju. Gospa predsedujoča, odhajam, ampak moram reči, da podpiram pismo, ki ga je Amnesty International poslal predsedniku našega odbora eh, in sicer kar zadeva odgovornost na področju izročitev. Najlepša hvala, hvala sem, da ste bili tako kratki. Zdaj pa prehajamo na naslednjo uh, točko. Tu je spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija. Gre za razveljavitev okvirnega sklepa iz leta 2004. Pozdravljamo med nami ministra, ki se nam je pridružil posebej za to temo. Najprej bomo na kratko dali besedo pročevalki gospe Anželili. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča najprej hvala lepa belgijskemu predsedstvu in še posebno ministru Deklerku, da je prišel sem. Vidimo, kaj je svet storil na področju te direktive z boj proti spolni zlorabi in spolnim izkoriščenju otrok ter otroški pornografiji. Razveljitev okvirnega sklepa 24468. Svet ima to temo za prednostno nalogo. Sveda je tukaj še vedno nekaj kočljivih točk, predvsem zaradi razlik med pravnimi sistemi in pa določbami med v zvezi s um, kaznimi dejanji med 27 državami članicami. Evropski parlament sveda bo odigral svojo vlogo in pripričani smo, da bomo s konstruktivnim delovanjem vsem lahko dosegli dobre rezultate. V Štresburu sem pripravila delovni dokument skupaj s poročevalci v Senci. Naslednji teden bomo začeli razpravljati o tem dokumentu. Predvsem smo želeli do januarja pripraviti dokončno poročilo, tako da bomo o poročilu danes lahko glasovali februarja. Še enkrat hvala belgijskemu predsedstvu in še posebej ministru, da je prišel sem. Minister, upam, da nam boste lahko povedali najnovejše informacije. Hvala lepa, gospod minister. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, člani in članice odbora. Mislim, da vsi vemo, da je to prednostna tema, še posebno za belgijsko predsedstvo. Poskušamo tudi v svetu uskladiti čim boljše stališče. Želimo poskrbeti za to, da se lotimo problemov v zvezi s polno zlorabo otrok kakšne posledice ima to za otroke, kako to lahko uniči njihove osebnosti, kako zaznamuje otroke za celotno življenje. Mislim, da moramo zato storiti vse v svoje moči, zato, da se čim bolje borimo proti tem problemom. Sveda gre za izvrševanje, izvajanje pobud. Imamo pobudo komisije, hvala lepa komisiji za vložitev te pobude. s to pobudo želimo ukrepiti vse ukrepe za boj proti spolni zlorabi in izkoriščenju otrok. Te ukrepe pa še posodabljamo s svojimi instrumenti, obenem pa se opiramo tudi na pretekle izkušnje. Do decembrskega sveta želimo o tem še razpravljati kot o prednostni točki. V svetu smo že imeli razpravo o tem že oktobra. Razprava je bila kar dolga. Zdi se, da so cilji kar enostavni, vsaj na prvi pogled, ampak potem tehnično in pa pravno, pa je stvar že predvsej bolj kompleksna. Težko je poštevati vse različne pravosodne sisteme in uglasiti skupni pristop. Predvsem želimo uskladiti določbe in tudi raven kazni kajti tu gre za 17 kaznjivih dejanj ali prekrškov, ki so različni po svoji naravi in po stopni kaznjivega dejanja. Skratka, ta projekt je zelo veliko potezen, predvsej celosten, danosežen, ampak mislim pa, da to moramo storiti. Predvsem pa se moramo vedno sklecovati na pravni um, red Evropske skupnosti. Tukaj imamo različne, različne uh, sklepe iz 2003, potem iz 2007, konvencija. To so temelji, temelji za naše delo. Prav tako je treba poštevati tudi to, da imamo v tem svetu sedaj nove tehnologije, tudi to prinaša nove stvari. Obenem je treba poštevati tudi kulturne in pa pravne razlike med različnimi državami članicami. Zakaj gre pri vsem tem? Do decembra želimo spriti dokončno odločitev, torej sklep, tako da bodo lahko potem mađarski kolegi na začetku naslednjega leta nadrevali s tem projektom v času svojega predsedovanja. Predvsem želimo zaključiti člene od 1 do 13. To razpravo smo oktobra v svetu že opravili, potem drugi del razprave pa nas čaka decembra. Da pozamem. Kaj smo slišali v prvem delu razprave? Pri treh točkah. je prišlo do razlik med stališči komisije in pa potem sveta, še posebno v zvezi s kaznimi. Komisija je želela visoko raven kazni, mi pa smo predvsem kot države želeli čim večjo skladnost, tudi skladnost z drugimi kaznimi dejanji. Zato je svet uvedel določene razlike. veliko odvisno od tega, ali je otrok kot žrtev že postal polnoleten ali ne. Naslednja točka svet je pogled tudi področje uporabe. Nekatere oblike ravnanj smo izključili, poročili smo, katere oblike zlorabe lahko uvrščamo v spolno izkoriščanje, katere ne. Naprimer, eh, kaj velja za um, opazovanje med vrstniki, naprimer. Skratka, ne želimo vzpostaviti kakšne posebne ranljivosti otrok, tudi otrok iste starosti. Potem smo se tudi dogovorili, da bomo 13. člen nekoliko spremenili, glede na začetni predlog. Tako mladoletnih žrtev ni potrebno preganjati, ker so v bistvu to žrtve, torej jih ni treba sodno preganjati. to velja tudi za otroško pornografijo. No, ampak tukaj gre za žrtev, ki je mladoletnik. Obenje lahko storilce, ampak tudi žrtev, kot rečeno. To smo se dogovorili v oktobra, sedaj decembra pa bomo govorili še o drugem sklopu členov. Tu gre bolj za postopkovne zadeve, naprimer zaščita žrtev, preprečevanje kaznjivih dejanj. Prav tako smo želeli pročiti celostni okvir. Mislim, da komisija je obrala kar um, celosten kontekst. Prav tako moramo v ta kontekst zajeti tudi preventivo, kot rečeno. Na no, razpravi se pomeni predvsem tri točke. Ta razprava trenutno še teče. Ne morem točno povedati, kakšno bo to končno stališče sveta, ampak vendarle. Narazložim, katere tri točke so najpomembne pri pripravljalnem delu. Najprej deseti člen. Prepoved izvajanja dejavnosti z otroki. Naprimer, nekdo, ki je bil kaznovan zaradi spolne zlorabe otrok. Ali lahko tak človek, taka oseba še vedno nadaljuje s svojimi dejavnostmi na prejšnjem področju? In če že, kako to dovoliti? Mislim, da je treba opredeliti zelo jasne smernice, jasna pravila. Vsaka država mora prevzeti svoj del odgovornosti. Treba se vprašati, kako bomo zasnovali instrumente Evropske skupnosti, kako bomo to horizontalno organizirali. Načelo izmenjave oziroma načelo vzajemne prepovedi je pomembno prav tako tudi priznavanje kazni v drugih državah, članicah. Tako želimo zagotoviti to, da nekdo, ki je bil obsojen, ne more iti v drugo državo članico in tam opravljati dejavnost v zvezi z otroki. Sedaj še razpravljamo o načelu, ali potrebujemo nov instrument. Prav tako pa je treba tudi zagotoviti to, da bodo na voljo vse, bodo na voljo vse potrebne informacije, tako da lahko strokovnjaki in delavci ustrezno ocenijo, kaj je določena oseba počela in česa ne. Prva točka je še predmet razprave, potem druga točka, kako se učinkovito boriti proti spolnemu turizmu. oziroma kakšne pravne instrumente naj uporabljamo. Svet seveda upošteva posamezne sisteme držav članic. Treba pa najti tudi učinkovit način. Kako preprečiti spolni turizem, skratka spolne dejavnosti tudi v tujini. tudi o tem je treba še razpravljati. Prav tako pa velja tudi za enako za splet, otroška pornografija na spletu, napeljevanje otrok na spletu. Lahko se vprašamo, kako blokirati nekatere spletne strani. Tukaj imajo različne države članice različna stališča. To je zelo občutljiva točka, o kateri bo še potrebno razpravljati. Skratka, moramo še vedno ohraniti tak tempo, kot ga imamo. Prvi del smo že obravnavali oktobra, druga bomo do decembra. Povedal sem, o katerih treh točkah bomo glavno govorili, bolj poglobljeno. Storili bomo vse v svoji moči za to, da dosežemo napredek in v trialogu skupaj med Sveto komisijo in parlamentom upam, da bomo dosegli dobre skupne rezultate. To je zelo veliko potezen projekt, treba zagotoviti medsebojno povezanost in tudi učinkovitost. Potrebujemo učinkovit, dosleden pravni instrument, moramo storiti korak naprej pri tem. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da povem naše stališče. Kolegice in kolegi, se, oziroma štiri ste se oglasili k besedi sedaj. Prosim, če ste res zelo kratki in jedrnati, kajti zamujemo že za svojim začetnim programom. Še toliko pa bolj pa za sedaj spremenjenim, skrajšanim časovnim razporedom. Najprej gospod Avaro in potem gospod Bronc, prosim, bodite kratki. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa belgijskom predsedstvu za predstavitve. Hvala lepa tudi gospe Anželili za delo. Tudi tukaj govorim v imenu gospe Ekstrom. Lansko leto smo se celo leto tudi v Nemčiji pogovarjali o tem vprašanju. Naj se osredotočim samo na nekaj pomembnih točk. Najprej blokiranje. To je polemična točka. Poleg nekaterih drugih polemičnih točk v tem dosjeju, odbor za kulturne zadeve je že izglasoval svoje mnenje. In sicer soglasno za to, da se želi ukinitev tistih spletnih strani, kjer se gosti takšno otroško pornografijo. Kajti tukaj v bistvu ne gre za otroško pornografijo, ampak gre za spolno zlorabo, spolno izkoriščenje otrok. To moramo zelo jasno povedati, bolj jasno kot pa do sedaj. Vprašanje pa je, ali bi takšne spletne strani popolnoma izbrisali z interneta ali pa blokirali. Ne vem, ali mora to narediti EU. EU mora pozvati države članice, da spremejo ustrezne ukrepe same na nacionalni ravni, da se lotijo te države. Blokiranje očitno zaenkrat ni ravno zelo učinkovita e, taktika, kajti še vedno se soočamo z istimi problemi kot prej. Danska policija je v nemškem parlamentu nedavno podala predstavitev, zelo zanimivo, naj citiram. Takole so dejali. Če pozivamo ZDA in Rusijo, da umaknem katere spletne strani spleta, to ne bo imelo kakšne praktične posledice učinkovitosti, kajti nekatere države, kot tudi te dve, tega ne želijo storiti iz več razlogov predsedstvo, koliko držav članic podpira tak pristop, da se pusti odprta možnost, torej ali želimo blokado ali pa delno brisanje, eh, kako je s tem in zanima me, ali bi se lahko tudi pročevalka strinjala z brisanjem oziroma blokado. Gospe in gospode, kolegice, prosim, da ste čim bolj kratki. Ni moja krivda, da imamo tako malo časa. Res, če ne boste kratki, potem drugi ne bodo mogli govoriti. Gospod Bronci, naslednji. gotovo veste, da smo imeli na začetku oktobra tukaj predstavitev. Malo ljudi je bilo tam. Praktično skoraj nikogar ni bilo tam. Tam je bil tudi predstavnik Mogusa. To so žrtve, organizacije za žrtve in tudi oni so nasprotovali blokiranju spletnih strani. Bolje bi bilo brisanje. Nekateri so dejali, da je blokiranje spletnih strani samo bolj kozmetični um, popravek. Tudi oni so dejali, da otroška pornografija ni ustrezen koncept. Dejali so, da je bolje um, predstavitev spolne zlorabe otrok na spletu. Prav tako je tam nek, nek predstavnik izpostavil problem, ki ga prej nisem poznal. Nekateri pedofili v bistvu vežejo svoje spletne strani na legitimne spletne strani. Naprimer, nekdo naj bi imel pekarno na Irskem, pa ni vedel, da se je nekdo drug v bistvu povezal na njegovo spletno stran in jo uporabil za svoje spolne namene. Torej, moramo biti zelo previdni, kot rečeno. Hvala lepa, Albert. Eh, Najlepša hvala, predsedujoča tudi sam ne bom govoril o vsebini, ampak predvsem o postopku blokiranja. Po mojem mnenju ne gre samo za nek spor z pravnimi tradicijami in občutljivimi točkami, ampak gre za politično vprašanje. Ali želimo uvesti blokiranje poleg brisanja ali ne. In vedno več dejstev kaže na to, da brisanje ne deluje ker sodelovanje z državami, kjer je največ tovrstnih strani, naprimer ZDA, ne deluje. In občutek imam, da če v svetu in tukaj v parlamentu se ne bomo jasno soočili s temi vprašanji, da bo tudi končna ureditev temu primerna. Rad pa bi opozoril oziroma vprašal še nekaj. Pred kratkim se je pojavil primer strani. Eh, Stop Kinder Porn ali nekaj podobnega in gre za stran, ki se je izrekla proti eh, zlorabi otrok in otroški pornografiji na nizozemskem eh, in tudi ta stran je bila blokirana, potem pa ponovno sproščena in sicer me zanima, kakšen je postopek, kaj se dogaja s to stranjo in ali ni tudi politično zelo vprašljivo, če se dogajajo taki dogodki. Pod Mülder je naslednji. Hvala lepa. Kratko vprašanje za ministra. Pri vsem tem je predvsem pomemben status različnih omejitev. Ali je tukaj že svet sprejel svoje stališče? Hvala lepa, da ste bili kratki. Še kdo drug? Gospod Sipol. Ja, šön dan. Najlepša hvala. Nemška razprava se je zelo osredotočila na brisanje oziroma blokiranje in zavestno ne bom govorila o tem, ker mislim, da so dosedanje razprave že pokazale, koliko zelo pomembnih vidikov uh, je še v tej direktivi od izogibanja eh, zlorabam otrok in tako naprej in marsikaj je pomembnejšega od eh, vprašanja blokiranja. Uh, Eh, tukaj gre tudi za eh, preventivo, za zaščito žrtev in mislim, da so pravzaprav to tista področja, kjer bi lahko vključili še nekaj točk v to direktivo. Tisto, o čemer bi še lahko bolj podrobno razpravljali in zdi se mi obžalovanja vredno, da se to do zdaj ni dogajalo. Uh, Eh, je naprimer nedoslednosti znotraj direktive v eh, členu 2.3 govorimo o eh, minimalni kazni, potem naprej govorimo o spodnji meji za maksimalne kazni, potem po eni strani govorimo o tistih, ki niso pripravljeni, polnoletni in da naj jih ne bi kaznovali. Potem pa govorimo o e, kaznih za tiste mlajši od 18 let. Torej, e, tukaj je veliko nedoslednosti in upam, da bomo intenzivno razpravo, ki poteka očitno v drugih forumih, imeli tudi v parlamentu in da bomo razčistili tudi te točke. Hvala lepa, še kdo drug? Zdaj imam nekaj kraških vprašanj gospod minister, vložila sem vprašanje v parlamentu s tem v zvezi. Ali je komisija opazila, da je blokiranje spletnih strani v bistvu neučinkovito? Zakaj je svet potem eh, se zauzemal za to rešitev? Ampak zaenkrat se še ni zadosti govorilo o tem. Zakaj se nismo bolj osredotočili na preventivo? 80 odstotkov vseh primerov se zgodi doma, v šolah. To zagrešijo tisti, katerim otroci v bistvu zaupajo. Zakaj tukaj ne storimo več? Vam kar dajem besedo. Hvala lepa. Tudi sam bom kratek. Potekala razprava o spletu in vem, da je to zelo občutljivo vprašanje. Tudi v Nemčiji vem, da poteka kar žgoča razprava. Potem gre tukaj za učinkovitost. Seveda vem, da je to zelo pomembna stvar. Vemo, da je nekatere stvari treba lahko zaobiti. Uh, O tem ni potrebno predvsem razpravljati, ampak treba je zagotoviti um, ravnotežje med učinkovitostjo in izvedljivostjo posameznih instrum, instrumentov. Sedaj ne bi posebej govoril o tem, kajti to je ena izmed ključnih točk v razpravi sveta. Zato je treba še pustiti nekaj manevrskega prostora za to razpravo, tudi za pripravo do decembra. Potem status omejitev. zastaranje. O tem še nismo veliko govorili, to je zelo občutljivo vprašanje, tudi v Belgiji, še posebno glede na pedofilijo v cerkvi. To so zelo občutljiva vprašanja in marsikdo meni, da je stvar zelo nepravična, da je praktično nemogoče, da ničesar ne moremo storiti ravno zaradi statusa zastaranja. To je stvar, ki velja za celotno Evropo, ampak zaenkrat o tem nismo še veliko govorili. Vem, da se je treba bolj sredočiti na preventivo, ampak še posebej me pa zanima koncept odprtosti. Vzpostavitev tega odnosa zaupanja Sveda vsi se srečujemo s takšnimi primeri pedofilija, zloraba otrok, različni forumi. Že večkrat smo imeli takšne primere tudi v Belgiji. Vse te zadeve se pogosto pojavljajo tudi v družinah, naprimer. Moramo sprejeti več preventivnih ukrepov. moramo biti bolj odločni, tudi pri izobraževanju moramo storiti več, treba je sprejeti različne ukrepe, treba je skleniti protokole z vsemi različnimi službami na ustreznih področjih, tako da se bo čim prej odzvali tudi v okviru zgodnega opozarjanja in tako preprečili tudi spolno zlorabo in izkoriščenje otrok ne moreš povedati eh, svojega stališča v zvezi z vašim vprašanjem pri nekaterih točkah, kajti marsikaj je še predmet razprav v svetu. Bom pa tudi v svetu sporočil to, kar vas skrbi in upam, da bomo do decembra na svetu dosegli dogovor. Iz tega, kar ste povedali, je razvidno, da želite tej temi dodeliti še posebno pozornost in upam, da. bomo lahko potem januarja mi ali pa mađarsko predsedstvo že poročalo o pozitivnih rezultatih. Hvala lepa. Še kdo drug? Ne? Pročevalka? Ne, v redu. Hvala lepa, da ste prišli, gospod minister. Okay, colleagues, that brings us to point six on the agenda. Sedaj pa točka šest na dnevnem redu. Se pravčujem, da vas preganjam, ampak tako pa če. Direktiva 2009, nič 164, minimalni standardi glede pogojev. Claude Mores bo poročal o trilogu ki je potekal 9. novembra. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lepo, da se držimo časa za govor, ampak eh, mislim, da res nekateri prej niso vedeli, da bomo imeli tolmače samo do 15.5. Lepo, da ste torej pospešili razvoj dogodkov. Ta trialog je bil nasplošno zelo pozitiven. Dosegli smo dogovor v zvezi z eh, združevanjem enotnostjo družini, pa v zvezi z izgonom ter pa nekaterimi drugimi pogoji. Zelo sem hvaležen vsem eh, poročevalcem v senci, eh, sicer jih tukaj ni, ampak vsem sem hvaležen, saj so bili zelo um, koristni in so mi vse skozi pomagali pri tem postopku. Upam, da je bil to zadnji trilog. Oziroma, do naslednjega triloga imamo, zadnjega triloga imamo samo še dve odprte vprašanje. Prvič, kako se upošteva celotno obdobje azilnega postopka v zvezi z izračunavanjem časovnega obdobja za dodelitev rezidenstva. 18 mesecev je bil dokončni kompromis s svetom in komisijo. Vesel sem tega rezultata. Tako svetu in komisiji sem eh, hvaležen za podporo in za to, da ste bili pripravljeni na kompromis. In potem še zadnje vprašanje, ki je pomembno za ta odbor, eh, to poročilo, pa tudi sicer za celoten parlament. Korelacijske tabele. Imeli smo kar dolgo razpravo o teh tabelah. Gotovo tudi komisija želi kaj povedati o tem, ampak komisija je tukaj menila, da v tem primeru lahko naredijo izjemo. No, je pa res po drugi strani, da je parlament vse skozi ustrajal pri tem, da moramo imeti korelacijske tabele pri najbolj pomembnih poročilih, tako da zagotovimo ustrezen prenos in pa ustrezno kakovost prenosa zakonodaje v prakso. To je zelo pomembna stvar za parlament. No, moram reči, da sem zelo vesel, da smo dosegli kompromis pri teh točkah in da lahko gremo naprej. Hvala. Okay, I have uh, one request. Hvala lepa. Aleksandar Navaro. Prosim, hvala lepa, gospa predsedujoča. Že prej sem eh, vam grozil, da moram se večkrat oglasiti. Eh, govorim o imenu Cecilije Wikstrom, ki je naša pročevalka v senci pri tem dosjeju in v njenem imenu eh, lahko rečem, da je to res velik dosežek parlamenta, dogovor med tremi institucijami v zvezi z enim dosjejem pri azilu. Zelo lepo je, da tukaj delamo korake naprej in upam, da bomo dosegli napredek tudi pri drugih področjih. Cecilija pa vendar obžaluje, da sta morala komisija in pa parlament nekoliko popustili pri korelacijskih tabelah, zato da bi dosegli splošni dogovor. Stališče sveta je nekoliko zaskrbljujoče tudi glede Dublina 2. Cecilija je pri tem pročevalka parlament in komisija sta tukaj naredila korak nazaj, upa pa, da bo svet pri drugih dosjejih eh, bolj pripravljen na sodelovanje. In potem še zadnja točka. Cecilija se želi Klodu eh, Moresu zahvaliti za odlično delovanje pri tem dosjeju. Hvala. Hvala lepa. Ali še kdo drug želi besedo? Ne. Nekdo tu, tu z Evropske komisije? Ne. Oziroma, ja, kje pa ste? Gospa ga, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, tudi sama bi ponudila tisto, kar je bilo ravno izrečeno, tudi sama bi se zahvalila eh, poročevalcu Moresu za delo na tem dosjeju. Prav tako naj pojasnim stališče komisije v zvezi z korelacijskimi tabelami. Glede, ta dosje je zelo pomemben za komisijo. Je pa res, da smo tukaj morda naredili korak eh, nazaj pri tem dosjeju izjemoma, tako da bi dali pozitiven signal v okviru celotnega zilnega svežna. No, vseeno pa obžalujemo to, kar je zagovarjal svet pri tem dosjeju. upam, da bomo z drugimi institucijami še vedno nadrevali z dialogom pri tej točki, bomo tudi podali izjavo o tem vprašanju enkrat kmalo. Hvala lepa. Klod, še kaj? Hvala lepa. Aleksandru, imenu Ade in pa komisiji za te besede. Trenutno še vedno ustrajamo pri svojem stališču glede korelacijskih tabel in potem drugič. Komisija se je odločila, kot se je, zato da bi dosegla večji napredek pri celotnem azilnem svežnju. Mislim, da je to um, dober signal uh, za, tudi za parlament glede celotnega svežnja. Mislim, da je dobro, da gremo pri celotnem svežnju čim hitreje naprej. Hvala. Sorry, I was uh, distracted. distracted for... Se pravičujem, malo zdaj sem se zmedla. Sem. Sekundo. Vrstni red. Um, S tem smo obdelali šesto točko. Imamo še pet točk po dnevnem redu. Predlagam, da zadnjo točko o direktivi za enako obravnavanje predstavimo na naslednje, čim potem nam ostanejo še naslednje zadeve, predstavitev letnega poročila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in potem še eh, leto poročilo Evropskega centra za spremljanje drog. Ne vem, ali lahko obe poročili obdelamo v 15 minutah, ampak lahko se pa potrudimo. Eh, Naslednja točka pa so minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite in glede vsebine te zaščite. Gre za prenovo, dajem pa kar besedo poročevalcu. Okay, um, well then... Poročevalki se opravičujem. No, zelo mi je žal, da moramo to na hitro eh, obdelati, ker smo prejšnji teden to zelo na dolgo in široko razpravljali in imeli zelo obsežen eh, sestanek s številnimi predlogi sprememb. Tisti, ki so bili zraven, se najbrž spominjajo, da smo te zadeve obravnavali zelo podrobno v povezavi s haškim programom, na tem pa sta delala tako uh, francoska in nemška vlada, ki sta zahtevali tesnejšo usklajenost zakonodaje in to izhaja iz vseh dokumentov iz meseca septembra. Predstavlja se tudi delovni dokument v zvezi s tem. Imate najbrž tudi v pogledu moj prejšnji dokument, in eh, politične skupine so tudi že podale svoje mnenje in predloge spremem, tako da je vseh teh v celoti eh, več kot sto, kot rečeno, je tega kar veliko, obstaja tudi pripravljenost za razprave, vendar je povsem jasno že iz samega števila vseh predlogov spremem, da obstajajo različna mnenja. Seveda se bomo s tem še ukvarjali in razmislili bomo o tem, kako te zadeve peljati eh, naprej. Vsi si želijo še nekaj več časa, da bi preučili predloge spremembe in njihove konkretne učinke. Vsi si pa prizadevamo za bolj usklajen in koherenten sistem. Proti koncu novembra bom eh, lahko o tem poročala v odboru. Eh, mislim, da bo to izvedljivo. Sklep upam pa, da čelani najbrž ne bodo hoteli glasovati na zadnjem sestanku četrtek popovdne v decembru in eh, to pomeni, da bodo zadeve najbrž preložene tudi v Strasburu. Tako da iz tega lahko izhaja, da se bodo zadeve predstavile tja v čas mađarskega predsedovanja. Mogoče le nekaj besed o samih predlogih sprememb. Veliko jih je pravzaprav zunaj obsega same prenove, kar pa tudi pomeni, da bomo morali zauzeti stališče tudi o tem. In po mojem mnenju sicer obstaja dokašna stopnja, soglasja v tej zadevi, vendar bomo morali počakati tudi na komisijo, ki bo morala povedati svoje mnenje, predvsem o tistih predlogih sprememb, ki sodijo izven obsega prenove. Potem je tu še veliko odprtih tem, eh, tudi sami poslanci in poslanke so imeli veliko konkretnih pripomb, tudi glede kategorij. Eh, obravnave jezikov eh, in v kakšne okvire bi umestili dve posebni kategoriji statusa begunca, če že govorimo o mednarodni zaščiti. Pravzaprav bi lahko veliko govorilo o različnih področjih, ki so vključena v to, ampak vidim, da je predsedujoča zelo žučna, morda se lahko te zadeve lotimo naslednjič, ko bomo imeli že bolj poglobljeno analizo, nekaj konkretnega pred seboj. In eh, tako bi pripravila sama nek povzetek, da se vsi ne boste ukvarjali z vsemi stotimi predlogi. Hvala lepa. E, imam dva govornika, ki sta se prijavila. Tri celo. Ampak ampak predstavljam si, da če naj bi glasovanje preložili na januar, tako ali tako, potem bomo najbrž našli še kak trenutek za razpravo o tem od tu do januarja. Gremo naprej. Hvala lepa. Sedaj govorim o imenu gospe Nadje Hrš, ki žal danes ne more biti tukaj in istočasno bi se lahko tudi v njenem imenu zahvalil za dobro sodelovanje s poročevalko, ker pravite, da bomo najbrž imeli še nekaj časa za poglobljeno razpravo, morda le nekaj poglobitnih misli. Ona tudi meni, da se je treba poglobiti v predelitev osnovnih pojmov, že glede družinskih članov, naprimer, in potem tudi o tem, do katere mere, oziroma do kje so razmejitve med posameznimi oblikami zaščite, glede različnih statusov beguncev, potem pa še zelo na kratko, ker sem že prej porabil veliko časa, naj povem, da bi morda lahko eh, govorili tudi o tem, da odpremo trg dela beguncem, da bi se lahko lažje vključili v družbo. Ostal bi kar tukaj, ker kot rečeno in bomo imeli še priložnost, da se o tem pogovorimo. Hvala lepa še gospa Holmajer. Gospa predsedajoča, kolegi in kolegice, tudi sama bom zelo kratka. Najprej se tudi sama zahvaljujem Jean Lamberts organizirala je srečanja z njo kot poročevalko in tudi tam smo lahko obravnavali številna vprašanja in smo poskušali tudi med seboj še določene stvari razčistiti. Eh, govorili smo tudi o odprtih vprašanjih, naprimer, kar zdeva vprašanje pravne države, eh, kar zdeva razlikovanje med begunci in subsidijarno zaščitenimi osebami, zakaj se tukaj razlikuje, na kakšni podlagi. In uh, res upam, da glede na to, da je to sedaj nekoliko premaknjeno v prihodnost, da se bomo še sestali in tudi še razčistili nekatere stvari. Uh, zanima me pa nekaj v zvezi s predlogom spremembe uh, gospe Gijom, številka uh, 34 je to. In sicer tukaj želim vprašati socialiste in demokrate, ukoliko je tukaj mišljeno, da ne bi več imeli drž oseb brez državljanstva, ampak bi govorili o osebah, ki uh, vlagajo prošnjo v eni od držav članici. Uh, torej, Tukaj pravzaprav ne gre za to, ali je nekdo državljan tretje države ali eh, kakšne druge in eh, lahko vloži potem zahtevek v Romuniji ali v Franciji. Torej sprašujem socialiste in demokrate, kaj se skriva za tem predlogom spremembe in ali bi nam lahko dali na razpolago neko razlago, kaj se za tem skriva. I, I, I realize, I'm, I'm... Hvala pa vem, da sem brutalna, vendar vas prosim, da to pošljete kar kabinetu predsednika, ki nam je ukradel tako rekoč dve uri tolmačenja in že tako smo sneli eno točko z dnevnega reda ali pa če nadaljujemo po 5.15 brez tolmačenja, ampak si lahko predvidevam, da se bo veliko ljudi pritoževalo tudi v zvezi s tem. Tako da pravzaprav moramo zadeve strniti. Gremo naprej. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila Jean Lambert. Zelo pomembno je, da je veliko delala tudi na predlogi spremem pri tej prenovi in zelo sem vesela, da je posledica tega, da se mnenja približujejo s časoma, ker je res pomembno, da imamo visoko stopno konsenza pri tem predlogu. Ne morem preveč komentirati, ker je sama oblikovala večino teh predlogov, res pa je, da nekatere nevladne organizacije tudi sodijo sem vprašati, pa se moramo, kakšna je pravna podlaga za vse skupaj. Z drugimi besedami, poglobiti se moramo po moje v to, kam pstaco moli. In zato se mi ni treba preveč spuščati v podrobnosti, ker se moramo res najprej pogobeno pogovoriti. Hvala lepa, predsedujoča, zelo podrobno sem poslušal vse, kar je povedala poročevalka in tudi vsi vse, ki so potem spregovorili. Gre tudi za vprašanje subsidijarnosti. To načelo je treba v celoti upoštevati. Z drugimi besedami, če hočemo opredeljevati to, na podlagi česa so ljudje upravičeni do določene stopne zaščite, potem bi lahko postal postopek preveč zapleten za eno samo državo članico. Prav tako menim, da je koristno in pametno, da se osredotočamo tudi na skupino mladoletnikov, ker je to posebna ranljiva skupina. Tu je treba razmišljati tudi o posebnih pogojih za določene stopnje zaščite in ni dvoma o tem, da ljudje potrebujejo vse vrste in oblike pomoči in tudi enakopraven dostop do trga dela, šolanja, zdravstvene in socialne zaščite. Hvala lepa tudi vam, gremo naprej. Hvala lepa, zahvalil bi se Džin. Sodeloval sem pri oblikovanju nekaterih predlogov sprememb. Lahko pa rečem, da je po mojem eden od najbolj pomembnejši, eh, če je nekdo pripadnik določene etnične skupine ali priganjane manjšine. Namreč vprašanje je tudi, ali se gre koga preganja, ker dejansko pripada tej skupini ali se samo meni, da se pripada tej skupini oziroma je videti tak. Ali pa recimo ima sosede, ki sodijo v to skupino in potem ga štejejo v isto skupino. to je vprašanje, recimo, kadar nekdo izjava, da je bil preganjan, zato ker eh, sodi v to in to manjšino, dejansko se pa izkaže, da ne sodi v to manjšino. Treba je obravnavati enakopravno obe situaciji, ker marsikoga se preganja dejansko na enak način, tudi če dejansko ne sodi v to skupino, samo zato, ker nekateri o njem menijo, da pač sodi sem. Skratka, če obstaja možnost, da oblikujemo še kak predlog spremembe, da se to upošteva, bi bilo to dobro. Hvala lepa. Nihče več ne prosi za besedo, zato vračam besedo gospe poročevalki. Da, hvala lepa. Hvala tudi vsem kolegom za njihovo zanimanje, za zadevo. Kot rečeno, bom sama oblikovala podrobnejši pregled teh številnih predlogov sprememb, še zlasti kot rečeno je pomemben 34. predlog spremembe. Na to se bomo, kot rečeno, še vrnili in žal mi je, da se danes ne moremo pogovarjati dlje časa. Um, <laughs> Hvala tudi sama, se upravičujem, ker eh, je prišlo do tega in poskušam obvladati zadeve. No prav. Na dnevnem redu piše, da imamo predstavitev EDPS, vendar ne vidim nobenega predstavnika, ki bi to izvedel tukaj. Emilio signaling something to me. Uh, torej, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ni tukaj. Predlagam, da gremo kar naprej na poročilo gospoda Busutila, ki ste ga pravkar prejeli. Razumem, da je časa premalo za pogovor o tako pomembni zadevi in alternativa pa je seveda, da to preložimo na naslednji sestanek, to bi bilo spet v četrtek popovdne, kar pa tudi ni idealno. In zdaj ne vem, bomo videli, dokam pridemo. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo veliko veselje mi je, da lahko tukaj predstavim poročilo, ki sem ga oblikoval v zvezi s Eh, s predlogi za spremembe delovanja agencije Frontex, ki koordinira sodelovanje držav članica v zunanjih mejah. Naj povem, da je potekalo veliko sestankov, tako na svetu, kot pri komisiji, tudi na Frontexu. Teden smo prišli danes, bilo je tudi veliko sestankov, Eh, s predstavnikom Urada Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, izmenjali smo si veliko mnen, tudi pri tem odboru nedavno in poročilo, ki ga imamo danes pred seboj, vsebuje 68 predlogov sprememb, ki bi jih lahko v grobem razdelili med deset različnih točk. Ampak ker imate zelo malo časa, ko ste rekli danes predsedujoča, bi omenil samo pet poglavitnih skupin pet od desetih točk, ki sem jih podaril v svojem poročilu, bom torej omenil. Najprej podariti določila o temeljnih človekovih pravicah. To je za me zelo pomembna zadeva tudi za kolege iz drugih političnih skupin. Druga pomembna zadeva. Predlagam, da vsem pripadnikom mejnih straž, mejne policije, vsem, ki sodelujejo v Frontexovih operacijah, torej v akcijah, ki sodelujo bodi si v tako imenovanih rebit eh, akcijah ali v drugih skupnih akcijah, da se jih poimenuje tako, kot je prav, glede na funkcijo, ki jo opravljajo in da jih imenujemo čuvaj meja Evropske unije, tako rekoč, oziroma pripadniki mejne straže Evropske unije. Zato, da se jih imenuje dejansko v skladu s funkcijo, ki jo opravljajo. Kot tretje, Frontexu bi bilo treba dati nalogo ne le pri izvajanju izgona in prisilnih oblik odstranjevanja, temveč tudi za pomoč pri prostovoljnem vračanju. Kot četrto bi rad dal pooblastila Frontexu za varovanje osebnih podatkov, ker je to zelo pomembno, zato da ima Eh, lažje možnosti dostopanja v zvezi s posebnimi vidiki svojega eh, delovanja. Bi pa rad videl, da bi se to odvijalo eh, samo v skladu z zelo strogimi smernicami in varovali. Večjo vlogo bi bilo treba dati tudi Evropskemu parlamentu, ki bi moral imeti večje pristojnosti pri spremljanju delovanja agencije, še zlasti pri sodelovanju s tretjimi državami. To je torej najpomembnejših pet točk od desetih, ki sem jih oblikoval v tem poročilu. Zelo se veselim odziva kolegov in eh, prav tako bi rad dosegel čim širšo podporo iz vseh političnih skupin. Hvala lepa, ker ste bili tako pripravljeni na sodelovanje. Imam še tri prošnje za oglašanje in damo možnost predstavnikom EDPS-a, ki so pravkar prileteli, da pridejo do SAPE. Gremo torej naprej z govorniki. Najlepša hvala. Najprej mm, vam čestitam, ker ste iz nemogočega naredili mogoče in slačili 120 minut v 60. Hvala tudi poročevalcu za Frontex poročilo. E, moram reči, da tudi vam namenjam e, veliko zaslug za dobro sodelovanje pri tem poročilu, to pa je tudi ključnega pomena za napredek te direktive. Mi e, smo tudi pristaši jasnejše opredelitve pristojnosti in tudi večjega upoštevanja človekovih pravic. Trudim se, da bi bil hiter, ker ste za to tudi prosili. E, res je treba e, omeniti ta področja, ki ste jih tudi vi našteli. Tudi obdelava osebnih podatkov je zelo pomembna in tu je še ena točka, ki je niste omenili, namreč, da mora imeti Frontex lastno opremo in da je treba raziskati v prihodne možnosti najema opreme, da se bo videlo, ali bodo s tem stroški razumnejši. Z naše strani mislim, da lahko dosežemo soglasje, tudi čestitam vašemu poročilu in upam, da bomo dobro nadaljevali z delom. Ni lahko sodelovati z vami, predsedujoča, kadar ste brutalni, ampak uspeli ste odlično in odločno voditi ta sestanek. Hvala lepa, ponavadi sem zelo nežna oseba. Gospa Keller. Hvala lepa, želim se zahvaliti poročevalcu za res odlično sodelovanje in zelo plodne sestanke, ki smo imeli. Seveda še nisem preučila tega poročila, ki smo ga pravkar prejeli, vendar tisto, kar sklepam iz vaše predstavitve, je pogumljajoče, še zlasti krepitev področja človekovih pravic. E, potrebno je tudi podariti, kot ste to tudi storili, e, krepitev pooblastil parlamenta za demokratični nadzor, Prepričana sem, da bomo imeli tudi mi nekaj predlogov sprememb, vendar bomo prav gotovo dosegli tudi končno soglasje. Hvala lepa. Hvala, naslednji je gospod Brons. Da, hvala, presenečen sem, da sploh kdo postavlja pod vprašaj vprašanje varstva osebnih podatkov. Kako sicer bi lahko pazili na naše zunanje evropske meje. Želim jim seveda veliko sreče, še zlasti pred tistimi, ki se trudijo, da bi ljudi ustavili pri zadnjih vratih, medtem ko jih z veseljem vabijo na glavna vrata. Hvala lepa, sedaj najprej dajem besedo komisiji. Thank you, chair. Yeah. Fortunately, we didn't have to fly in. Hvala lepa, ni nam bilo treba prileteti od daleč, tako da smo zelo na hitro pridrveli sem. Vendar lahko sem še krajši, kot ste prosili. E, poročilo smo prejeli pred pol ure, nismo ga mogli preučiti in žal nisem slišal, kaj o tem povedal poročevalec, tako da zaenkrat nimamo mnenja. Hvala lepa in upravičujem se. No, s tem smo pa res preleteli ta dnevni red. Sedaj pa se mi zdi, da predstavnikov sveta pravzaprav ni, čeprav sem to prej rekla. Ne, torej nikogar ni sveta. Aha, tukaj je, ampak nima kaj povedati, tudi v redu. Ni pristojen za to poročje. No prav, beseda dajem nazaj poročevalcu. Hvala predsedujoča, seveda je jasno, da ljudje nimajo pripomb, če so poročila šele prejeli. Ampak morda samo odziv na to, kar je povedal Aleksandar Alvaro v zvezi s predlogom komisije, da se pooblaščenim eh, zastopnikom agencije da možnost, da si pridobijo lastno opremo. Tega prej nismo omenili. To je nekaj novega, eh, kar bi tudi sam lahko predlagal in kar podpiram v poročilu. No, ne zaključim s tem, da bi rad zelo podaril, kako me zelo veseli, da mi boste poslali svoja mnenja, da bom slišal veliko vaših eh, odzivov, prav tako od komisije in sveta, in da bomo lahko čim prej zaključili delo na tem dosjeju. Najlepša hvala. Rok za predloge sprememb je 14. december, torej opoldne, o tem pa se bo razpravljalo 25. in 26. januarja. S tem gremo na naslednjo točko. Predlagam, da najprej slišimo predstavitev letnega poročila Evropskega nadzornika oziroma Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti za leto 2010, čeprav se mi zdi, da je nekoliko zgodaj za letno poročilo leto 2010. Gospoda uh, eh, Götza, direktore MCDDA, vabim k besedi. Yes, thank you very much for being here. Um, you can indeed still... Najlepša hvala, ker ste prišli sami na voljo, imate še celo tolmače, ki bodo tukaj do 15 čez 5. Takoj vam predajam besedo. So, herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende, äh, meine Damen und Herren. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Zelo me veseli, da, vas, äh, da vam danes, tako kot vsako leto, lahko predstavim ključne točke našega letnega poročila o razvoju problema drog v Evropi. Sam sem leto že šestič tu in re, letos bi lahko zelo enostavno rekli, da je uh, potrošna drog v Evropi postala ostala dokaj konstantna, ampak to bi bilo zelo poenostavljeno, eh, kaj ti problematika postaja vse bolj večplastna, vse bolj kompleksna in opravka imamo z bistveno bolj inovativnim trgom drog kot v preteklosti in dolgoročno moramo v evropskih in nacionalnih strategijah, eh, kot naprimer strategija do leta 2020, ki jo oblakujemo, tudi upoštevati. Zdaj pa kar zadeva. Eh, podrobnosti, naj začnem s heroinom in drugimi opijati. Eh, poraba heroina eh, glede na zdravstvene in tudi družbene posledice je najresnejši eh, problem v Evropi. Največji delež od 7 do 8 tisoč ljudi, ki umrejo zaradi drog, umre zaradi heroina. Uh, 1,35 eh, milijonov naj bi bilo rednih oziroma problematičnih uporabnikov heroina in ta številka je v zadnjih letih ostala dokaj konstantna, čeprav je do leta 2007 eh, proizvodnja opija v Afganistanu zelo rasla. Naprimer, delež tistih, ki konzumirajo heroin v najbolj škodljivi obliki preko injekcij, eh, eh, torej skupaj z širitvijo eh, naših ukrepov eh, smo dosegli, da je število okužb z virusom HIV bistveno upadlo. Še vedno pa smo daleč od tega, da bi lahko rekli, da so stvari varne, da grožnje ni in to je še toliko bolj res, če se ozremo proti svojim sosedom. Uh, Eh, alarmantna je rast eh, uporabe heroina in tudi infek infekcij s HIV-om v Ukrajini in Rusiji. In mislim, da razmere v obeh sosednjih državah terjata našo pozornost in, ukolikor je to mogoče, tudi našo pomoč. Eh, ko govorimo o stimulansih, kokain, amfetamini in ekstasi še vedno igrajo vodilno vlogo v Evropi poraba kokaina je v poznih 90-ih letih v večini evropskih držav zelo narasla. Danes pa je kokain po marihuani druga najbolj pogosto uporabljena nezakonita droga. V preteklem letu je približno 4 milijone evropejcev konzumiralo kokain. E, v nekaterih državah kokain ni toliko prisoten, vendar e, ta poraba narašča in tudi eh, iz eh, socialno veljavljenih skupin se je uporaba te druge razširila tudi na marginalizirane skupine. To je pripeljalo tudi do večjega števila smrtnih žrtev in tudi do višjih stroškov za našo družbo vedno večja popularnost kokaina, pa ne pušča sledov samo v Evropi. Tudi vloga Zahodne Afrike v trgovini s kokainom ni več tako dominantna kot v preteklih letih, še vedno pa bistveno prispeva k destabilizaciji v tej regiji. Paralelno obstajajo tudi znaki, da kot odziv na ukrepe organov pregona v zahodni eh, Evropi, predvsem na Iberskem polotoku, se vzpostavljajo alternativne trgovske poti preko vzhodne Afrike in eh, preko zahodne Afrike in vzhodne Evrope. Kokain pa je samo eden od eh, razširjenih stimulansov. V nekaterih državah je poraba amfetaminov skoraj primerljivo visoka. Uh, Ekstasi pa, posebe, pa pogosto igra zelo posebno vlogo in ocenjujemo, da je v preteklem letu 2,5 milijona evropejcev uporabljalo ekstasi. Trg za ekstasi se je snomi kot sta BCB in e, mefedron, ki se prodajata kot e, alternativni možnosti, e, bistveno spremenil. Čeprav so ukrepi. E, Eh, pokazali uspehe oziroma posledice, se trg temu zelo hitro prilagaja. Ko se gredo mladi zabavati, je uporaba eh, eh, psihogenih substanc skoraj nujen sestavni del in to kaže posledice tudi pri tako imenovani mešani porabi, ko se skuhaj uporablja alkohol in druge. druge. Vedno znova opozarjamo na tveganje zaradi vožnje avtomobilov pod vplivom drog in vedno več mladih se zaveda te nevarnosti, ampak eh, nažalost tudi tukaj ne beležimo takega uspeha, kot bi lahko. Kar pa zadeva marihuana, to je najpogosteje uporabljena druga 23 milijonov evropejcev. Eh, naj bi eh, lani to drugo uporabljalo. 75 milijonov ljudi ima izkušnje s to drugo, ampak najbolj nas skrbi število evropejcev, ki marihuano uživajo skoraj dnevno. Ocena škode, ki nastane zaradi uporabe marihuane, je zelo problematična. Veliko ljudi opusti uporabo, preden uh, zaidejo v resne države. Uh, po drugi strani pa eh, so določeni eh, problemi, ki se pojavijo v povezavi z uporabo te droge, naprimer težave z dihali ali. Um, Psihične bolezni, eh, take, da jih težko povezujemo izredno s uporabo marihuane, čeprav so te povezave v vedno večji meri priznane. Eh, še en rastoč problem pa je domača proizvodnja marihuane, ki je predvsem v vzhodnji Evropi v zadnjih letih v velikem porastu. Eh, tu imamo v mislih pridelavo več tisočih rastlin marihuane in to je pogosto povezano tudi z rastjo organiziranega kriminala. Eh, z proizvodnjo marihuane v bližini prostora, kjer se ta prodaja, pa imamo seveda tudi veliko manj možnosti, da posežemo v trgovske poti. To je, še, to je zgolj ena od bistvenih sprememb na trgu drog. Omenil sem spremembe poti pri kokainu, potem pa so tu tudi eh, sekundarni ekstrakcijski laboratoriji. Eh, tam se uporabljajo eh, visokotehnološki postopki za ekstrakcijo kokaina uh, iz snovi, ki, v katerih je bil kokain prej kemično prikrit. Leta 2009 smo preko sistema za opozarjanje na nove droge, ki ga skupaj upravljamo, eh, dobili opozorila na 24 novih drug. To je do sedaj največje eh, število tovrstnih opozoril. In eh, to kaže na uh, razvoj uh, novih teženj. Drugo leto vam bom nedvomno lahko poročal še o višjih številkah, kajti letos smo jih že zabeležili 33. Najbolj problematični so kadinoni, ki imajo zelo podobno strukturo kot amfetamini, pogosto pa se prodajajo kot dodatek ekstazijo. Dobili smo podatke o določenih. Uh, smrtnih primerjih in zato smo izvedli tudi presojo tveganja in e, razpravljamo o vseevropski prepovedi te snovi. Pričakujemo tudi sklep sveta v zvezi s tem prihodnji mesec. Lani smo poročali o mešanici rastlin, ki se je prodala pod imenom Spice. E, šlo je za sintetične kanabinoide in e, šlo je za THC, podobno kot ga vsebuje marihuana. E, Eh, leta 2009 smo preko eh, našega sistema za zagorno upozarjanje dobili opozorila na devet novih tovrstnih snovi in eh, to kaže, da se trend naraščanja teh snovi še nadaljuje. Naš nadzor pa je tukaj otežen, ker se veliko teh snovi prodaja preko spleta. Pogosto pa se te snovi prodajajo tudi kot uh, legalne alternative drugim uh, eh, drugam. Uh, Eh, kar je problematično, zato ker ne vemo še veliko o vplivih na človeški organizem. Težko tudi ocenjujemo število porabnikov, zato ker se eh, same snovi in tudi trg zelo hitro spreminjajo. Zato sistematično nadzorujemo spletne trgovine, ki prodajajo to vrstne snovi. Zaenkrat vemo za 170 to vrstnih eh, trgovin, ki prodajajo. Eh, različne snovi evropskim državljanom. In to pomeni, da v Evropi obstaja precejšen trg za to vrstne snovi. Prizadevamo si za hiter in učinkovit nadzor nad novimi snovmi. Eh, in mislim, da bi tukaj morali predvsem razmišljati o hitrem prilagajanju zakonodaje in najti nek skupen pristop na evropski ravni. Eh, vprašanje, ki mi je bilo v zadnjih letih največkrat zastavljeno strani novinarjev in drugih, je, kako se uh, kažejo posledice gospodarske krize na področju drog. Seveda, kdor ima manj denarja, uporablja tudi manj drog, po drugi strani pa je tudi tako, da nekdo, ki ima manj denarja, izgubi delovno mesto, uh, dobi. Uh, pravzaprav šele razlog, da začenja posegati po drogah. Uh, če eh, je težko po legalni poti priti do drog, obstaja seveda veliko tveganje, da se poveča udeležba eh, v nezakonitih dejavnostih in da se vedno bolj pojavljajo tudi najnevarnejše oblike uporabe, naprimer injeciranje. Tudi zmanjšanje sredstev, ki se namenjajo za preprečevalne in omejitvene ukrepe, eh, tudi to bi utegnilo prispevati k temu, da se bodo stvari zaostrile. Seveda tukaj proračunskih sredstev ne bi smeli zmanjševati, je pa žal tako, da države pogosto nimajo izbire, ponekod morajo uh, pač iz, izdatke zmanjševati. In Če je to na tem področju neizogibno, moramo pomisliti na to, da so v preteklosti nekateri dragi ukrepi prispevali zelo malo, drugi pa so bistveno pripomogli k izboljšanju razmer in zmanjšanju kriminala zaradi nezakonitih drog. E, za zaključek bi pozval vse politične akterje, da kadar je zmanjšanje sredstev neizogibno, je potrebno razmišljati o stroškovni učinkovitosti ukrepov. To je tisto, na kar se moramo osredotočiti. Navam dan praktičen primer. V Evropi uh, se vsako leto vsaj milijon ljudi ukvarja z uh, prizadevanji, da bi eh, opustili odvisnost. Vedno več je institucij, ki ponujajo zdravljenje z nadomestnimi snovmi. Dokazanjo je, da s tovrstnim zdravljenjem, s tovrstnimi programi lahko zmanjšamo število uporabnikov in tudi število uporabnikov okužb eh, s HIV. Na ta način bistveno zmanjšamo tudi družbeno škodo in vpliv na njihove eh, svojce. Eh, pri, med, po drugi strani pa so tu tudi pogosto zelo drage ukrepi, kot naprimer medijske kampanje ali uh, aretacija in zapiranje uporabnikov. Tam so pogosto učinki vprašljivi. Naj še enkrat upozorim na to, da je naloga našega centra, da bi vas čim bolj podrobno informiral o uporabi drug in odvisnosti od drug v Evropi. Čeprav je seveda to pogosto uh, emocionalno nabita tema, si prizadevamo za čim bolj znanstven pristop, kajti samo razprava, ki temelji na dejstvih, lahko pripelje do še boljših in bolj učinkovitih ukrepov. Hvala. Um, Najlepša hvala, to je bila zelo zanimiva predstavitev in prav fascinantno je da se odvijajo take razprave v evropskih eh, institucijah, ki so se tako dolgo izogibale tem temam, tudi v tem parlamentu. In še zlasti je to zanimivo v luči gospodarske krize. Imamo čas še za par vprašanj, če se lahko prosim omejite na eno minuto, ker imam še štiri govornike, ki bi se radi oglasili, potem imamo pa še poročilo EDPS. Izvolite, prosim. Sì, grazie presente, ho ascoltato con, con... Najlepša hvala, predsedujoča. Zelo pozorno sem prisluhnil temu, kar je govoril gospod Gec in res bi se mu rad zahvalil. Nekoč v preteklosti z vas se tudi že srečala in vem, kako pomembno je kroženje informacij med tem centrom in med državami članicami. Nasplošno so politike boja proti drogam eh, zelo zanimivo področje in so zelo zapletene, vendar jih je veliko tudi zastarelih. Imamo različne odbore, ki se s tem ukvarjajo med drugim tudi odbor za državljanske svoboščine, odbor za varstvo potrošnikov, imamo tudi odbor za zdravje in tako naprej. Ampak glede odvisnosti od drog in rehabilitacije nismo ustanovili nobenega posebnega. In pomembno je, to vedo še zlasti tisti, ki imajo zasvojenca v svoji družini, eh, kako se teh zadev lotevamo. Zasvojenost z drogami pa ima tudi svoje druge učinke. Na trgu je trenutno na razpolago zelo veliko drog, veliko nadomestkov in vsi vemo, da je to vprašanje, ker bo težko najti rešitve. Predsedujoča prekine govornika in pravi, da je pomembno, da se omejimo na eno minuto, sicer ne bo možno izpeljati razprave. Gospod Bronz. Hvala. v Združenem kraljestvu se policija spopada poravadi z uporabniki, malimi uporabniki z omejenim številom uporabnikov in se ne lotevajo bogatih in pomembnih dilerjev. Zakaj ignorirajo tiste, ki prihajajo iz bogatejših krogov? Zato, ker policija tja preprosto nima dostopa. To je pač tako. Hvala. I have uh, three more speakers. Še tri govornike imam na seznamu, uh, gospa Keller in gospod Müller. Hvala lepa, ne vem, morda nisem slišala, ampak eh, zakaj niste omenili nikjer alkohola, ne uh, v ustem, ne v pisnem uh, poročilu, ne vem, ali to morda ne sodi v vaše pristojnosti. gospod Mölder. Da, hvala. Moje vprašanje je naslednje. Ali obstaja neka ustanova oziroma neka pobuda ali organ, ki bi se ukvarjal z dekriminalizacijo uporabe drog, naprimer tako kot se uporablja alkohol. Prav zanima me, kako je s tem. Hvala lepa še gospa Anđelili. Hvala lepa gospa predsedujoča. Šele sedaj sem lahko pogledala poročilo in eh, zato bi rada vprašala, ali tukaj govorite tudi o bolj prefinjenih drogah oziroma ali se kdo ukvarja s pojavom, ki mu pravijo smart drugs. To je pojav, ki se zelo širi in kot veste, gre pravzaprav za legalno porabo drog. No, sedaj pa res zadnja govornica in potem dajmo gospodu Gecu še možnost za odgovor, oziroma govornik. Dve vprašanji. Eno v zvezi z smart shops, ne smart drugs, kot ste rekli. Večina držav članic ima različne pristope na tem področju in še drugo vprašanje. Ali ima kdo kakšne eh, podatke o obsežnosti porabe marihuane oziroma kolikšen denar to predstavlja? Gospod eh, Götz, da hvala lepa, bom začel od konca proti začetku. Velikost kanabisa v gospodarstvu je eh, težko oceniti. Vemo naprimer, da 74 milijonov ljudi je probalo, kanabis, potem imamo tudi podatke o dnevni uporabi, o mladini, ne vemo pa konkretno vsega, ne vemo, kakšne so doze, odmerki, podatki so zelo različni od države do države. Glede na to, da se letno zapleni okrog 8000 ton kanabisa, si lahko malce predstavljate, zakaj gre, kar pomeni, da pride približno do podatka 3 tone kanabisa na dan ali nekaj takega je dnevna poraba. Torej, to so zadeve, o katerih je treba razmišljati, združujemo podatke različnih agencij, bojimo se, da je v realnosti poraba še veliko višja, potem smart shops ali kakorkoli jim že rečemo, eh, zakonita področja, kjer se ljudje lahko zadevajo po domače, to je postalo neko sivo eh, področje. Eh, vendar se žal dogajajo še številni sporedni pojavi, tudi uporaba zdravil, ki se dobijo na receptu te namene in eh, splošno pretok psihoaktivnih eh, substanc, to sicer Europol in MCDDA tudi spremljata. Združujemo podatke iz raznih nacionalnih kontaktnih točk. Pristop različnih držav do tega pojava pa je tudi zelo različen. In Defedron eh, bo prepovedan v nekaj tednih pri svetu, najbrž in eh, tako bomo pač prišli skozi nek proces, skozi katerega gremo zdaj. V nekaterih državah je te zadeve zelo različne te, težko nadzirati in tako imenovani smart shops, ne vem, ali veste, da je bila velika akcija na Polskem, ko so v eni noči eh, zaprli nekaj stotin teh smart shopov in eh, sicer na podlagi nekega zakona za varstvo pod troši, kot to je nek eh, generični zakon na polskem, ki izhaja iz varstva potrošnikov. Sam bi eh, predlagal tudi druge pristope in na podlagi drugih zakonov. V vsakem primeru moramo te zadeve še proučiti. V nekateri državi ti smart shops, kakorkoli jim že rečejo, kar še delujejo. Na portugalskem so prejšnji mesec odprli kar sedem novih takih lokalov. To so pač eh, trgovine, kamor greste in lahko kupite marsikaj. Torej, predvsem trgujejo s substancami, ki še niso prepovedane. Mi se ukvarjamo trenutno z analizo in spremljanjem najboljših praks, da bomo videli, kako bi se lotili tega pojava. Treba je pogledati tudi pravne vidike, vendar smo še zelo na začetku, da bi se lahko zedinili glede pravne podlage in zakonitega eh, pristopa. Glede legalizacije, to ni naše področje, kot ste prej pravilno povedali ugotovili oziroma dekriminalizacije določenih drog. Sicer je malce kaj še v rokah držav članic, vendar vsakeč, ko se začne z neko liberalizacijo, pravzaprav menim, da nobena vlada v Evropi zaenkrat, če nima teh načrtov, da bi dala ljudem prosti dostop do drog. Je pa nekaj razlik v zakonodaju glede posedovanja manjših količin droge za lastno porabo, recimo, in dos... glede na to, kako se potem to posedovanje kazensko preganja. Eh, možne so tudi različne uporabe drog v terapevtske namene, vendar so to res zelo zapletena pravna vprašanja in o tem eh, mi ne sodimo. lahko pa rečemo, da zaenkrat pri nas v Evropski uniji nikogar ne zapiramo samo zaradi tega, ker bi uporabljal droge. Je pa res, da mi spremljamo tudi zakonito prisotne substance na trgu, vključno z alkoholom, vendar proti temu ne moremo uh, ukrepati v veliko krat se zgodi, da je alkohol tudi povezan s tem. Hvala lepa, gospod Götz, da ste prišli. Se prečujem, da sem vas moralo vse skozi preganjati. Če ima kdo še kakšno vprašanje, prosim, da jih posredujete sekretarjatu in vam bomo potem tudi vam posredovali, gospod Götz. Sedaj pa še gospod Hestings. Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Tudi on bo predstavil svoje letno poročilo. Hvala lepa, gospa Infeld. Hvala lepa, da ste bili tako fleksibilni in da ste tako organizirali časovnico. Vem, da nimamo veliko časa, zato bom čim krajši. Naš kolega, prijatelj, gospod Kic, je moral v bistvu predstaviti letno poročilo za leto 2010. No, mi pa se v bistvu ukvarjamo še za poročilo za leto 2009 pri varstvu podatkov. Danes do povdne smo predstavili prvi odziv na sporočilo komisije o varstvu podatkov. Ta odbor bo gotovo k malu govoril o tej temi. To priložnost smo izkoristili tudi zato, da smo predstavili letno poročilo. Naj vam povem nekaj podarkov iz obeh dokumentov. Najprej sporočilo komisije. Ključno sporočilo komisije je bilo zakonodajni okvir za varstvo podatkov je zelo pomemben. Čim bolj učinkovito moramo do leta 2015 in preko tega datuma zagotoviti takšen okvir in komisija mora do naslednjega leta, do sredine leta, pripraviti ustrezne predloge. No, sedaj še nismo ravno leta 2015. Tudi vmes do leta 2015 moramo izvajati in izvrševati že obstoječe predpise. In tudi naš urad upravlja svojo vlogo glede nadzorovanja, glede posvetovanja in pa sodelovanja vse institucije in uradi se želimo vključevati v to usedlovanje, čim bolje tudi usklevati med seboj. Kaj pa glavni trendi na teh področjih? Tudi kolega bo podaril še več točk, če bomo imeli za dosti časa. Sedaj pri nadzorovanju želimo zagotoviti usklevanje in tudi morda inšpekcije, če bo mogoče. Do konca leta bomo pripravili politike, kako to storiti, potem področje posvetovanja. Videli smo že več mnen z vedno širšim področjem uporabe. Številimi področji se ukvarja tudi odbor Libe, ne pa z vsemi. Gre za zelo široko področje. Prav tako je dobro, da smo z nacionalnimi kolegi zelo dobro povezani. Čovani bo povedal nekaj več o prednostnih nalogah za naslednje leto. No, sedaj pa najprej kontekst. Kot gotovo veste, je varstvo podatkov vedno bolj pomembna tema. To ne priznava samo Evropa, ampak smo dobili kar nekaj signalov, da bi tudi čez Atlantik začeli bolj delovati na tem področju. Skratka, to področje je zelo pomembno, kajti moramo investirati v učinkovito varstvo podatkov in to v družbi, ki je vedno bolj odvisna od IKT, od informacijsko-komunikacijske tehnologije. Moramo biti učinkoviti, moramo biti veliko potezni, tako da bomo zagotovili čim večjo učinkovitost tudi v praksi pozdravljamo sporočilo komisije, strinjamo se z glavnimi smernicami tega sporočila in tudi z glavnimi vprašanji, ki so tam omenjena. Ampak glavni ziv bo do naslednji koraki. Treba je predstaviti predloge za nov regulativni okvir, ta mora biti res celosten in mora zagotoviti vso potrebno učinkovitost, ki jo potrebujemo. V tej fazi bo veliko vrogo igral Evropski parlament skupaj s svetom. Vem, da se boste na to ustrezno pripravili bodo tudi priložnosti, kjer lahko pripravimo to sodelovanje. No, sedaj pa se moramo predvsem osredotočiti na sodelovanje s komisijo, kajti najprej moramo priti do tega glavnega prvega koraka, ki bo ključen za naslednjo fazo. Glede, kot že rečeno, rad bi tudi tukaj to ponovil, kajte vi ste glavni odbor za parlament na tem področju. Tukaj ni prostora za napake, izzivi so res veliki. Prav zato morajo biti predlagane rešitve zelo ambiciozne, z njim moramo povečati učinkovitost trenutnega sistema. Ne moremo gledati nazaj. Ne, sedaj je pravi čas, da dejansko stremimo korak naprej in investiramo v učinkovitost tega mehanizma. In to velja za veliko področji. Treba zagotoviti več usklajenost na notranjem trgu, treba je tudi razmišljati o strukturi tega trga potrebujemo več neposredno izvedljivih evropskih predpisov. Tudi to je morda del odgovora. Prav tako smo podali tehnološko neutralnost, prav tako načela kot naprimer zasebnost pod dizajnom in pa odgovornost. Prav tako smo dejali, da mora ta celostni okvir vključevati tudi policijsko in pravosodno sodelovanje formulacije v sporočilu komisije so tukaj nekoliko bolj previdne. Mislim, da pogodba daje mandat svetu in parlamentu za tak celosten okvir. Prav tako moramo v okviru dati večje pristojnosti eh, organom za varstvo podatkov glede neodvisnosti, tudi glede izvrševanja, tako da bodo vsi ti organi ustrezno odigrali svojo vlogo v globaliziranem svetu predvsem pa potrebujemo izvrševanje tako na evropski kot na nacionalni ravni. Prav tako to pomeni, da morajo komisije in pa vse institucije delovati v skladu s temi pravili. Tukaj smo naredili napredek. Prav tako moramo tudi zasebnost vključiti v to novo zakonodajo, to je tudi del našega sistema posvetovanja. Prav tako moramo čim bolje sodelovati z vsemi drugimi akteri. Tudi to počnemo sedaj pa Giovanni gledam na uro. No, upam, da bomo potem še imeli nekaj časa za vprašanja. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Na desetih stranih eh, poročila za leto 2009 imamo nekaj pozetkov. Tega, kako opravljamo svojo nalogo tudi leta 2009. Predvsem smo svetovalec v zakonodajnem postopku, tudi nekdo, ki jamči za to zakonodajo na evropskem področju, prav tako se tudi povezujemo s kolegi na nacionalni ravni, tako da zagotovimo um, bolj usklajeno varstvo podatkov v državah članicah. Predvsem smo se pri nadzorovanju sredotočili na tri področja. Preverjanje, spremljanje, spremljanje in pritožbe. S preverjanjem želimo ugotoviti, ali Evropska uprava je v skladu z najbolj pomembnimi področji. Sedaj smo imeli več predlogov sprememb, predvsem v zvezi z telefonskimi registri, eh, varnostjo, tehnoloških orodij in podobno. Poročilo, ki meni to skladnost, je že bilo objavljeno. To poročilo kaže, da so EU institucije naredile velik korak naprej pri izpolnevanju svojih zahtev za varstvo podatkov. Niže raven skladnosti pa je vidna pri številnih drugih skupinah. Prav zato smo tudi v več institucijah opravili pregled. Tudi to smo vključili v letno poročilo. Tako število kot kompleksnost pritožb se povečujeta. Dobili smo 111 pritožb, dve tretjini teh nista bili spremljivi. 42 spremljivih pritožb zadeva zelo občutljiva, zanimiva vprašanja, naprimer kršitev zaupnosti, pretirano zbiranje podatkov ali pa nezakonita uporaba podatkov ter neustrezen dostop do podatkov in tako dalje pravila za varstvo podatkov so bila kršena v osmih primerjih, smo gotovili. Morda bolj poznate rekordno število zakonodajnih mnen, ki smo jih objavili pri posvetovanju, pri občutljih vprašanjih, kot naprimer eh, štokolenski program, potem revizija nekaterih direktiv, potem IT sistem in tako dalje. Opročilo boste našli tudi koristne informacije o tem, kako delujemo tudi v sodelovanju z delovno skupino za člen 29. Prav tako pa smo delovali tudi kot poročevalec pri nekaterih ključnih predlogih sprememb. Kaj so naše glavne prednostne naloge za prihodnost? Namenim pet točk. Najprej pregled zakonodajnega okvira, seveda, potem digitalna agenda, veliko pozornosti bomo temu namenili, prav tako večji podarek na naslednji vlogi vneprejšnjega preverjanja. Objavili bomo tudi sporočilo s tem v zvezi. Prav tako bomo vse skozi izdali tudi mnenja o predlogih nove zakonodajne vseh ustresnih področjih. Potem gre tudi naprimer za nekatere tematske smernice. Eh, vse to boste lahko našli v besedilu. Hvala lepa, gotovo. Um, boste dobili še kakšno vprašanje? Nekdo se je priglasil v besedi, pa še sama bi nekaj vprašala. Gospa Geller, prosim. Mislim, da v nekaterih priporočilih priporočate to, da se izvede določene ukrepe in evropske organi potem morajo priporočila izvesti v praksi. kako pogosto morate še enkrat posredovati, da se ti ukrepe dejansko potem izvede v praksi? To me zanima. Bili ste zelo kratki, zato imamo lahko še eno vprašanje. Minuta, prosim. Se upravičujem. Gospod Latford, omenili ste delovno skupino v zvezi s členom 29. Vem, da je bilo govora o podpori sekretarjata in pa viri za delovno skupino za člen 29. Ali je te podpore dovolj? Ne vem, mislim, da vse poteka mm, preko komisije, nisem pripričana. Mislim, da je ta delovna skupina predvsej pomembna, zato bi bilo dobro vedeti, kako je s tem sredstvi viri. Ja, to je bila prva polovica mojega vprašanja, potem pa še druga polovica viri za sam urad za varstvo podatkov ali se vam zdi, da imate zadosti mehanizmov, sredstva na voljo? Če pa ima še kdo drug kakšna vprašanja, jih lahko pošljete v pisni obliki. Hvala lepa. Seveda, smo pripravljeni na razprave o tem sporočilu komisije. Bomo tudi vse skozi sodelovali s poročevalcem, ko bo ta določen, seveda. No, najprej pa prvo vprašanje, ki se nanaša na mehanizem, ki ga upravljamo pri predhodnem eh, preverjanju. Lansko leto smo imeli okoli 110 takšnih primerov, letos jih imamo okoli 600. Eh, pri teh primerih opravimo predhodno preverjanje in potem rečemo, če se ta priporočila izvede v praksi, potem ne bo prišlo do kršitve, po vsej verjetnosti ne. Eh, to se sistematično spremlja poročilo nadzornikov, se ponovadi objavi po treh mesecih in potem preverimo še izvajanje teh priporočil v praksi. Potem uh, jih nekako odkljukamo. Včasih je res treba zadevo ponoviti, še enkrat pozvati um, k skladnosti. Ponovadi pa gre kar dobro. Včasih potem potrebujemo inšpekcije. Ponovadi gre za inšpekcije po teh priporočilih. Skratka, smo zelo odločni. člen 29, torej skupina za člen 29, eh, nekaj je status quo, nekaj pa prihodnost. Eh, status quo je, da trenutni sistemi niso ravno do, zelo dobri. Med predsednikom delovne skupine 29 in pa komisijo eh, se je to potrebno um, uskladiti. Mislim, da je namen dober, ampak res je treba pospešiti ta postopek. Prav zato je bila podpora parlamenta pri proračunu tako zelo pomembna, pa potem pa prihodnost sporočile eh, komisije je jasno, želimo okrepiti delovanje delovne skupine. Predvsem eh, komisija želi še bolj podariti vlogo te skupine, želi tudi čim več ulagati v izvrševanje teh priporočil. Prav tako želimo, da bodo priporočila zavezujoča. Sve treba analizirati, kaj to točno pomeni, ampak mislim, da je to na splošno zelo pozitiven znak. Vaša stalna podpora predsedniku delovne skupine za člen 29 pa je zelo koristna. Potem pa še viri za urad. Danes je zadnji dan za pogajanje proračuno 2011. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak če bo šlo vse v redu, potem bo sporočila naslednje. Minimalni pogoji za nadaljevanje našega dela v naslednjem letu bodo izpolnjeni. Imeli bomo nekoliko višji proračun kot prej, tudi zaradi vaše podpore in upam, da bomo lahko obravnavljali vse te nove zahteve. No, če pa novice sveta ne bodo ravno pozitivne, potem pa bomo imeli problem. To mislim, da je vsem tukaj jasno, vsem, ki so opleteni in eh, to potem prinaša tudi številne druge težave. No, imamo okoli 45 do 50 skupin, drugo leto jih bomo še nekaj več in vse skozi bomo investirali v naše tehnične zmogljivosti za naše delo. Hvala lepa. Trvači res morajo oditi, ravno kar smo to sporočili. Gotovo so poslušali vaše zadnje besede in gotovo. Um, bomo vsi poskušali poskrbeti za to, da se bodo vaše um, žel, želje glede proračuna uresničile, torej da bomo uspešni pri pogajanjih o proračunu. Hvala lepa vsem.